odbor eh, za proračunske zadeve vabi odbor za ustavne zadeve in pa odbor za zunanje zadeve, da vključite naš predlog resolucije v uh, njihov uh, predlog glede ustavnih sprememb. Mm, seveda, vsi vemo, da je prišlo do precejšnjega političnega razvoja, do velikih sprememb in zaradi tega to seveda vpliva tudi eh, na eh, mednarodno politično situacijo, kot recimo na NATO, na pripravljenost eh, Amerike, da posreduje v tolikšni meri, kot so to počeli doslej. In zaradi te spremembe politične situacije potrebujemo Evropsko obrambno unijo. Menimo tudi, da naša finančna sredstva pri tem predstavljajo ključen element – In če želimo združiti uh, obrambna sredstva, če želimo uh, skupne uh, obrambne stroške, potem se moramo zavedati, da za to potrebujemo vsaj 26 milijard evrov letno. Zaradi podvajanja, zaradi presežnih zmogljivosti in zaradi ovir pri javnih naročilih zapisal sem tudi, da, sem, eh, da smo trdno prepričani, da bi uporaba sredstev unije z proračuna Evropske unije predstavljala izraz kohezije in solidarnosti in da bi na ta način omogočili boljši in preglednejši nadzor nad financiranjem. Eh, menimo, da so v eh, kratkoročnem pogledu potrebni naslednji koraki. Revizija in razširitev mehanizma Atena, to je mehanizem, ki zagotavlja bolj kolektivno financiranje in obsežnejšo kolektivno financiranje misij Evropske unije. Potem vzpostavitev stalnega strukturnega sodelovanja PESCO in pa eh, zagonskega sklada, ki je predviden v 41. členu, tretjem odstavku eh, pogodbe o delovanju Evropske unije. Potem je tukaj odmrznitev proračuna Evropske obrambne agencije in pa neokrnjeno izvajanje pripravljalnega ukrepa o raziskavah na področju skupne varnostne in obrambne politike. Pripravljalni ukrep je eh, prvi korak v ovojnici, eh, ki eh, znaša 25 milijonov in upajmo, da bodo države članice našle tudi pravi način za uporabo teh sredstev. Eh, dolgoročno pa bi si morala Evropska unija prizadevati za skupen evropski proračun in iz tega proračuna eh, bi se eh, moralo financirati jedro integriranih vojaških sil Evropske unije, vključno z strukturo poveljstva skupnimi operacijami in opremi, pa tudi program Evropske unije za raziskave na področju skupne varnostne in obramne politike. Z zanimanje pa pričakujemo tudi predlog Evropske komisije o Evropskem obramnem skladu in eh, povdarjamo, da bi se moral ta program eh, financirati z novimi, torej dodatnimi proračunskimi sredstvi. Pozdravljam eh, gospoda Danžana in mu dajem besedo. Hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa za vaše mnenje, ki ste ga tudi odlično predstavili. Navedli ste temeljne smernice Vemo, da smo pod pritiskom eh, mednarodnih dogodkov in nažal smo šele pod tem pritiskom začeli eh, resneje razmišljati o eh, skupni obramni politiki, o tem, kako zagotoviti našo varnost, ne da bi bili pri tem odvisni od drugih. V mnenju govorite tudi o strateški neodvisnosti Eh, to je sedaj izraz ključnega pomena, ki ga uporablja tudi svet. Zdi se mi, da moramo to vključiti v eh, vaše mnenje, kajti to je izraz, ki se že kar nekaj časa pojavlja tudi v besedilih Evropskega parlamenta. Sedaj eh, je ta izraz prevzel tudi Evropski svet. Mislim, da je zelo pomembno tudi, da ustrajamo pri tem, da imamo na voljo instrumente, ki nam jih zagotovijo zagotavlja Lizbonska pogodba. Lizbonska eh, pogodba eh, zagotavlja določene eh, instrumente, kot recimo pripravljalni ukrep, ki ste ga izpostavili. Eh, operativni eh, instrumenti, ustavni instrumenti obstajajo v Lizbonski pogodbi, vendar eh, pa jih eh, še ne uporabljamo. Eh, tudi pravni instrumenti že obstajajo v tej Lizbonski pogodbi in zaradi tega zahtevamo tudi eh, dosledno izvajanje Lizbonske pogodbe. Dosegli smo že kar precejšen napredek. Imam pa tudi tri manjše zadržke glede eh, vašega mnenja. In sicer sem nekoliko v domih, kar zadeva stroške ne Evrope. Prebral sem dokument, ki je temelj te ocene, ki je temelj te ocene, in nisem povsem uh, prepričan o intelektualni in proračunski vrednosti uh, ne Evrope na obrambnem področju. Torej, eh, Načrti, ki so bili pripravljeni, ne upoštevajo specifičnosti obrambne politike. Dve tretjini evropskih držav izbirata eh, med eh, uporabo ameriških in evropskih enot in pri tem eh, izbereta ameriške enote. In to ni nedavn dogodek. Tukaj gre za ogrožene podjetje, kot je recimo Airbus. Torej, mislim, da so stroški tega, da nimamo skupne obramne politike, zelo zapleteno področje, težko jih je oceniti in težko jih je določiti. Na vsak način pa mislim, da je potrebno okrepiti vzajemnost na področju obramne politike pri eh, oboroževanju, pri eh, nakupu tehnologije in tako naprej. Moj drugi zadržek se nanaša na eh, integrirane vojaške enote. Mislim, da smo že precej eh, napredovali, oziroma na integrirane vojaške sile, mislim, da smo že precej napredovali eh, Eh, kar zadeva eh, vojaške sile. Ne vem, ali pa eh, smo danes v Evropski uniji v stanju, da bi vzpostavili integrirane vojaške sile Evropske unije. Kajti tukaj gre tudi za pravila za uporabo vojaške sile in ta pravila so izjemno raznolika v Evropski uniji recimo v eh, Franciji in v Nemčiji eh, so pravila posem eh, različna. V Nemčiji je napotitev vojaških sil pod strogim parlamentarnim nadzorom, medtem ko v Franciji ni tako. Zato bi bilo težko, recimo, v primeru teh dveh držav spostaviti integrirane vojaške sile Evropske unije. Podal bom še kakšen predlog spremembe, ampak mislim, da vaše mnenje predstavlja odlično izhodišče. Hvala lepa, gospod Gejer. Hvala lepa, predsednik. Ne bom skrival, da sem malo zaskrbljen zaradi te teme, o kateri tukaj govorimo. V proračunu, za katerega sem odgovoren, imamo pripravljalni ukrep. Najprej smo imeli pregledne vsote, Tukaj pa se sedaj zastavlja vprašanje, ali bi v proračunski kategoriji, kjer so ti polet, pilotni projekti, gotovili dovolj finančnih sredstev za izvedbo. Pa smo jih našli. Dobro. Vendar pa za skrbljenostjo spremljam, da še prav posebno, kar se tiče odbora AFED in kar se tiče odbora za varnost, vedno znova dobivamo nove pobude za razvoj evropske varnostne in obramne politike. In kar se tiče te skupne varnostne in obramne politike, se nekako sklepi oblikujejo, bom rekel, previdno poljubno. Sedaj smo predvsej dolgo govorili o tem, kako bi sklepali o sklepu sveta o reviziji večletnega finančnega okvira. In mislim, da smo si enotni. Dodatna sredstva za darekosežna politična sredstva niso več na voljo v tem finančnem okviru. In strani kolego in kolegic v Evropskem parlamentu sem že doživel, predvsem tisti, ki se ne ukvarjajo s finančnimi vprašanji, da so zahteve po dodatnem financiranju daleko sežne gospod Danžon, ravno kar ste ponovili možnost, ne vem, morda niste bili vi, morda bi to predsednika tuji, da bi kmalo, sploh ne vem kdaj, morda na naslednjem srednjeročnem finančnem okviru, ne vemo kdaj torej, 500 milijonov evrov namenili za raziskovalni program za raziskave. Tega denarja pa ni uredba obzorje 2020, kot je v tem trenutku, kot imamo to, ne zagotavlja sredstev za raziskave in za programe za oboroževanje. Torej bi morali spremeniti finančni okvir ali počakati na naslednjega. Pa še vedno bi se zastavljalo politično vprašanje. Želim od sredstev, ki jih imam, glede raziskovane politike, pa jih nimamo prav posebno veliko, pol milijarde torej po previdnih ocenah 10 do 15 odstotkov raziskovalnih sredstev nameniti za program za oboroževanje. Če bomo mi vsi sklepali, da je potrebno spodbujati inovacije, dobro, oboroževanje to je tudi lahko inovativno, okay, obstajajo različna mnenja, vendar pa konec koncev je oboroževanje neproduktivno, ker je pač tank tank in to ni naložbena dobrina, ki bi ustvarjala dodano vrednost. Zato torej dvomim, ali bi posegali tako globoko v raziskovalna sredstva. Torej dodatna sredstva prav, vendar pa potem moramo to jasno tudi povedati. Predlago pa bom predlog spremembe na vaše mnenje, ki bo to jasno ponazoril. Kajti, če dovolite, formulacija, da bi kar se tiče sklada za oboroževanje iskali dodatna sredstva, morali biti defenzivni, kajti teh dodatnih pol milijarde evrov potem ne upoštevamo, če je večina v parlamentu mnenja, da bomo pač teh 500 milijonov evrov namenili za oboroževanje, potem pač tako bo, ampak mislim, da bomo leteli na odpor. Če bomo torej zahtevali teh dodatnih pol milijarde evrov in če bo večina za, dobro, potem lahko to sprejmemo. Vendar pa v parlamentu moramo paziti na to, da ne bo vsak v vsakem odboru, glede na financiranja skupne varnosti in raziskav, predlagal predloge, ki bodo sledili notranji logiki. Sedaj sem še radikalnejši kot predhodnik in želim še več, ker lahko tako dokažem, da si želim več varnostne in obramne politike. Zato bi rad torej opredelil korake, kaj je potrebno storiti v naslednji fazi in kdo bo pravzaprav za to plačeval. Kaj ti resnično me skrbi, če parlament ne bo pravočasno sprejemal jasnih stališč, da bo potem svet na način, kot ga poznamo, še prav posebno svet obramnih in zunanih ministrov, potem kar tako zamahnil z roko in bo dejal, da pač mora evropski proračun poskrbeti za to. In potem bo veliko ljudi v tej dvorani dejalo, dobro, ta sredstva pa lahko zagotovimo. Rad bi tudi v tem oboru napisal poročilo na lastno pobudo, kako bi se naj financirala obramna in varnostna politika v prihodnje. Mislim, da bi lahko uporabili še kar nekaj intelektualne energije. Zato hvala. Merci, Najlepša hvala, gospod Sarvama. Hvala lepa. Čisto kratka pripomba. Sveda se popolnoma strinjam na splošni ravni s tem, o čemer govorimo, vendar pa je že skrajni čas, da se zbudimo in da poskrbimo za varnost v naši hiši, če smem temu tako reči. S tem se strinjam, imam pa politično pripombo. Če koga izmed nas skrbi, transatlantska povezava. Mene to skrbi, ker sem odločen podpornik čezatlantskih povezav. Če nas to skrbi, potem moramo biti previdni glede splošnega tona, ki ga bomo ubrali v naslednjih mesecih in letih. Razmere so imam precej krhke v tem trenutku. Veste, kaj se dogaja v ZDA. Torej, ne želimo poslati sporočila američanom, da smo pripravljeni poskrbeti za varnost na našem domu, če bomo to storili, potem res pošljemo tako sporočilo. To je torej samo politična pripomba. Lep. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Donano. Ja, gospod eh, predsednik. Eh, nekateri smo v tem odboru eh, po izvolitvi gospoda Trumpa eh, opozorili na obrambno politiko in da potrebujemo enotnost na ravni Evropske unije. Jean-Claude Juncker je že govoril o evropski vojski pred nekaj časa. Danes obstaja vsaj pripravljenost, da dosežemo napredek na tem področju in tega sem vesel. Ampak Jens Gajer ima prav, eh, proračunski izzivi bodo izjemno veliki. Današnji evropski proračun eh, ne omogoča skupne evropske obramne politike, zaradi tega potrebujemo rešitev ali lasna sredstva ali pa vzajemna državna sredstva. O tem bo potrebno razmisliti.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 eh, pravo in finance, zakonodajo in finance je potrebno dobro povezati, zato eh, da bi zagotovili eh, izpolnjevanje splošnih interesov naših državljanov. Eh, gre zgolj za prispevek eh, k eh, pripravi prihodnih načrtov. Eh, tega vprašanja zagotovo ne bomo rešili v okviru proračunskega okvira za obdobje 2014 do 2020. Lizbonska pogodba nam daje možnosti, eh, ki jih eh, dan danes ne uporabljamo. Gospod Danžan. Ja, gospod eh, predsednik. Želel sem le opozoriti na to, da sicer podpiram to, kar je povedal gospod Gajer, glede negotovosti, kar zadeva proračunska sredstva za prihodnost. To je povsem utemeljena zaskrbljenost in Evropski parlament mora o tem bolj izčrpno razpravljati. Eh, razmisliti moramo o različnih možnostih, o prispevkih eh, držav članic eh, v evropski proračun in tako naprej. Vendar pa bi vas rad posvoril pred terminologijo, ki, je, ki gre mogoče nekoliko predaleč. Gre za sredstva za raziskave na področju obramne politike. Eh, tukaj ne gre eh, nujno eh, za raziskave v zvezi z oboroževanjem. Tukaj gre tudi za navigacijo dronov, gre za medicinske raziskave, recimo za kiruške posege na vojnih območjih in tako naprej. S tem se ukvarja Evropska obrambna agencija in zato tukaj ne gre zgolj za oboroževanje, to je potrebno povdariti z tem ne bomo le eh, kupovali topov, zadeva je nekoliko bolj zapletena. Torej, eh, mislim, eh, da moramo to pri tej razpravi izpostaviti. Najlepša hvala, odgovoril bom gospodu Danžanu. Ja. Zelo jasno je napisano, da želimo strateško neodvisnost strateško neodvisnost glede na spremenjajoče se eh, mednarodne eh, politične odnose. Kar zadeva zadržke, ki ste jih izrazili, potrebno je najti obeseditev, tako da uh, ustrezno obeseditev, da bodo ti zadržki odpravljeni. Jens Geier je seveda dejal, da nimamo dovolj sredstev v trenutnem proračunu, da bi se soočili z temi izzivi in to drži. Vendar pa gre za to, uh, da pripravimo prihodnji proračunski okvir in zato je potrebno o tem vsaj razmisliti. In eh, potrebno je razmisliti tudi o potrebah na področju varnostne in obramne politike, kar zahteva raziskave. Pa imam občutek, da v drugih državah, eh, recimo v eh, ZDA, iz te eh, vojaške ovojnice izvajajo raziskave tudi na eh, civilne raziskave eh, in prispevajo k velikemu napredku. Zaradi tega ne bi bilo prav, če si ne bi prizadevali za napredek na tem področju. Seveda bom vključil tudi opozorilo gospoda Sarvame. Gospode Nano, kar zadeva financiranje, mogoče bomo eh, nekega dne uh, imeli sistem, kot ga imamo v uh, Franciji, govorim o decentralizaciji. Gre za uh, prenos uh, sredstev, ki jih uh, določena uh, država uporablja za izvajanje svojih lasnih akcij oziroma operacije. Mogoče bi lahko kaj podobnega dosegli tudi na ravni Evropske unije. Uh, tako predlogi sprememb uh, morajo biti vloženi do 16. decembra do 10. ure. 25. januarja bomo to obravnavali v odboru in uh, eh, 13. marca na plenarnem zasedanju. Tako sedaj pa vas moram zapustiti. Gospod Manka, želite besedo na to temo? Vam predstavljam dve veti. Hvala lepa, predsednik. Na kratko. Kar se tiče financiranja skupnih obrambnih dejavnosti. Kolikor vem, morda ne bomo potrebovali toliko dodatnih sredstev. Morda bo dovolj, da posamezne države bolje usklajujejo svoje dejavnosti. Po ocenah bi tako lahko prihranili 35 do 130 milijard evrov letno. To je ogromno dodatnih sredstev. Enako kot na uh, področju diplomacije če uporabljamo izven Evropske unije eno stavbo za različna predstavništva držav članic Evropske unije, namesto eh, da imamo več stavb, eh, kot smo recimo starili v Tokiju, eh, potem zatem seveda privrčujemo sredstva in nam nihče ne more očitati, da slabo uporabljamo javna sredstva. Sedaj pa predajam predsedstvo gospodu Sarvami in opravičujem se, ampak nažalost vas moram zapustiti. Okay, dear colleagues, let's move on. Tako, kolegice in kolegi, gremo naprej. Naslednja točka na našem dnevnem redu je sedma, Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik. Letni pregled rasti za leto 2017. Pripravljanec mnenja je gospod Denano. Prosim, gospod Denano, beseda je vaša. Euh, Še hvala. Eh, to eh, poročilo eh, vsebuje nekaj temeljnih elementov, o katerih smo že razpravljali tukaj. Eh, vprašanje eh, gospodarske politike je danes izjemno pomembno vprašanje eh, v Evropski uniji in še pomembnejše vprašanje je usklejevanje ekonomskih politik. Evropska unija potrebuje dovolj sredstev za zagotovitev tega ekonomskega oziroma gospodarskega razvoja. Rad bi Eh, opomnil tudi na to, kako zelo pomembne eh, so, eh, kako zelo pomembni so zaključki letnega pregleda rasti. Tukaj gre za to, da združimo sredstva in na ta način nekoliko olajšamo nalogo nacionalnim proračunom. Gre za pakt stabilnosti in rasti in tudi Evropska komisija o tem razpravlja. Eh, gre pa tudi za teme kot eh, recimo eh, skupna obrambna politika, pa kohezijsko ravnotežje in tako naprej. Gre za razmislek o tem, kako združiti različna področja, kar zadeva DDV, carine in tako naprej. Obstaja velik manevrski prostor pri državah članicah za preprečevanje goljufij na področju davka na dodano vrednost. Proti temu se je potrebno eh, boriti. 172 eh, eh, novih davčnih upravičencev imamo v Luksemburgu, kar je predvsej velika številka in tukaj že vidimo težave, ki se odražajo na celotni Evropski uniji. Eh, naša gospodarska politika ne zadostuje za to, da bi ustvarjali nova delovna mesta in nova delovna mesta potrebujemo, če želimo zagotoviti eh, perspektivo mladim. Potrebna eh, so tako javna, kakor tudi zasebna vlaganja, torej podarjam javna in zasebna. In majhna in srednje velika podjetja morajo igrati pomembnejšo ulogo na področju gospodarske politike in v evropskem gospodarstvu. Eh, to je ključnega pomena za gospodarski razvoj. Eh, poleg tega ustrajam tudi pri temi, eh, ki nas je močno zaposlovala, gre za uporabo sredstev iz strukturnega sklada in za spoštovanje makroekonomskih kazalnikov. Mislim, da teh ne moremo uporabljati za odločitev o uporabi sredstev iz eh, strukturnega sklada, eh, kot se recimo zgodilo pri, eh, v primeru predloga o zamrznitvi za Portugalsko. Torej, to so zadeve, ki jih moramo obravnavati skupaj. Seveda sem pripravljen pregledati vse predloge sprememb, ki ste jih predložili in mislim, da mora biti to prednostna tema v našem odboru. Um, you, Hvala lepa. Gospod Denanosedepa, izvenjava mnen. Gospod Ali, prosim. Božajami kolegi. Eh. Hvala lepa. Predsedojoči, spoštovane kolegice in kolegi. Letno poročilo o usklajevanju politik in Evropskem gospodarskem semestru za leto 2017 izpostavlja glavne politike Evropske unije in daje navodila državam članicam za naslednje leto In sicer gre za tri elemente naložbe, strukturne reforme in fiskalna konsolidacija. V tej študiji se omenja kar nekaj pozitivnih korakov v Evropske unije, na podlagi katerih lahko sklepamo, da se Evropska unija usmerja na pot ponovnega zagona gospodarske rasti, vendar pa gospodarska rast je prepočasna in je pot potencialno lahko celo pričakujemo upočasnitev gospodarske rasti v naslednjih treh letih zaradi veliko faktorjev, kot je nepričakovan porast cen na področju energije, demografske spremembe in negativni trendi, kar se tiče globalne trgovine. Prav tako pa tudi hitro stočo gospodarstva rastejo počasneje. Takratka študija ne more zajeti vseh vidikov makroekonomske situacije v Uniji. Zato bi rad upozoril, na nekaj zadev, ki bi lahko znatno prizadeli razvoj v skupnosti. Najprej, kar se tiče naložb v Evropi. Kljub dejstvo, dejstvo, da je EFSI prinesel pozitivne rezultate, bi morali vse skupaj prestrukturirati. V tem formatu je to nezadostno za zagotovitev trajnostne gospodarske rasti in za zagotovitev potrebnih naložb, tako da bi več držav članic lahko pridobilo. Drugič, rezultati nekonvencionalne monetarne politike ECB kljub vsem prizadevanjem, ki vodijo do manjše rasti pri potrošniških cenah, je inflacija precej pod zadanim ciljem. Zato moramo program za kvalitativne omejitve podaljšati. Vendar pa, če je razlog za nedosego inflacijskega cilja, da nismo izkoristili monetarne politike v zadostni meri, potem bi morali razmisliti v bolj usklajevanih fiskalnih politikah. Tretjič, podpora uniji kapitalskih trgov. Potrebno je spremeniti razdrobljenost kapitalskih trgov okoli bank v EU. Potrebno je zagotoviti bolj celovite kapitalske trge in tako bomo mobilizirali kapital znotraj Evropske unije. Četrtič, zato da bi se spopadli z brezposobnostjo med mladimi, se moramo osredotočiti na aktualizacijo, posodobitev šolskega sistema in sistema usposabljanja v Evropski uniji, predvsem za mlade, zato da bodo konkurenčni na trgu delovne sile. Imeti morajo splošne temeljne veščine, prav tako pa tudi podjetniške, tehnične veščine na zelo visoki ravni. In za zaključek, zato da bi pospešili gospodarsko rast in povečali zaposlovanje, moramo odstraniti vse ovire, ki ovirajo podjetja, Potrebno je uvesti poenostavljen, modern davčni sistem, ki bo omejeval davčne možnosti za davčne utaje in tako bi zajamčili tudi z dovolj finančnih sredstev, tako v državah članicah, pa tudi za skupnost kot celoto. Hvala. Thank you, Madam Maletic. Hvala lepa, gospod Maletic. Thank you very much, Chair. Uh, I would like... Hvala lepa naj se zahvalim in čestitam poročevalcu. Naj pa izpostavim, da letni pregled rasti za 2017 in nasplošno je pomemben politični dokument in tudi podlaga za začetek evropskega semestra. Prav tako pa je to pomemben dokument, ki ga moramo vsi upoštevati za nacionalne reformne programe, za priporočila po državah in za izvedbene načrte. Ravno zaradi tega potrebujemo še več teh letnih pregledov. Če želimo imeti inovativno Evropo in biti globalni, globalno vodilni na tem področju, potem ni dovolj, da ponavljamo vsako leto, da morajo države članice okrepiti naložbe, izvesti strukturne reforme in izvesti fiskalno konsolidacijo. To je pomembno, potrebujemo več. Če bomo vse čas izdajali priporočila po državah, potem pa jih ne izvajali, potem ne moremo zagotoviti trajnostne rasti. Torej, pomembno je, da spremenimo naš pristop pri opredelitvi letnega pregleda rasti. Priznati je treba aktualne, dejanske, praktične težave, s katerimi se soočajo mladi znanstveniki, poslovniki in vsi ostali akteri v naših državah. Veliko izmed njihovih težav je povezanih z našo neočinkovitostjo in to je težava. Naprimer, Evropa je prva, kar se tiče krožnega gospodarstva, globalno gledano. Vendar pa uredbe še vedno nismo spremenili, zato da bi zagotovili čezsektorsko sodelovanje in nove poslovne modele. In zaradi tega se počasi odzivamo in nas drugi prehitevajo. Prav tako naši inovatori, ne samo glede krožnega gospodarstva, tudi na drugih področjih, se bodo odselili, šli drugam. Zato moramo to definitivno spremeniti. Na ravni držav članic imamo zelo neusklajeno zakonodajo in zelo veliko strogih pravil in omejitev. Vse to so ovire za napredek, za inovativne rešitve in za visoko trajnostno rast če bomo razrešili te izzive, bomo uspeli. To mora biti bolj konkretno v tem dokumentu, letnem pregledu rasti in to je torej resnično najbolj pomembno. Naj pa potem dodam še nekaj o evropskem proračunu in povezavi z nacionalnimi. Ko govorimo o tem, potrebujemo več sinergije, ne samo med politikami in obstoječimi instrumenti, temveč tudi več povezav in sinergij s proračuni držav članic. Zato, da bi evropski proračun dejansko postal dodana vrednost, so potrebne spremembe v državah članicah. Če želimo to sprejeti na ravni držav članic, če resnično želimo imeti skupni trg in boljše pogoje za naše podjetnike, potem moramo uskladiti tudi naše proračune. Vprašanje pa je, ali res delamo na tem, ko govorimo o letnem pregledu rasti, ali pozivamo države članice k skupnim rešitvam, ki bodo vidne v nacionalnih proračunih in ki bodo, ki bodo povezane z evropskim. Imamo sporočilo v tem letnem pregledu rasti 2017 za nacionalne proračune, za države članice. Je to jasno sporočeno državam članicam, preden se predstavi letni pregled rasti, to se moramo vprašati in skušati izboljšati postopek v prihodnje. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Ne. Potem pa naj vas spomnim, da je rok za predloge sprememb 9. januar in v odboru bomo glasovali 25. januarja. Tako, naslednja točka gre za zaposlovalne in socialne vidike iste teme letnega pregleda rasti 2017. Pripravljavka mnenja Nirjada je prosila, da preložimo to točko, tako da bomo o tem govorili na naslednjem sestanku. Tako, sedaj pa glasovanje. Na zahtevo gospe Holmajer bomo začeli s točko 13. Spostavitev sistema vstopa in izstopa za registracijo podatkov o vstopu in izstopu ter podatkov o zavrnitvi vstopa za državljane tretjih držav, ki prečkajo zunanje meje držav članice EU ter določitev pogojev za dostop do Evropskega gospodarskega prostora za namen kazenskega pregona. Smo pripravljeni? Torej, prvič vodim glasovanje. Prosim, bodite prizanesljivi. Morda bom naredil kakšno napako. Predlog spremembe 22. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 23 za, proti, vzdržani, preverjamo predlog spremembe 23. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, preverjamo sprejeto. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 31. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 32. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 2. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto predlog spremembe 33 z ustnim predlogom spremembe S in D. Bo to kdo prebral? Ne? Je v redu. Prav. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 3. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 4. Za. V dveh delih prvi del. Za. Proti proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa še glasovanje o vodnih izjavah. Predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani sprejeto. 9 za, proti, vzdržani sprejeto. 10 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 11 za, proti, vzdržani sprejeto. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa v svežnju 13, 14, 15, 16, 17, 18, 13 do 18, torej za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog smembe 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 20 za, za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 je bil umaknjen, zdaj pa navedbe 6 za, 6 in 7 skupaj, v svežnju, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In sedaj še končno glasovanje, elektronsko glasujemo. Okay. Konec glasovanja. Devetnajst za, enajst proti, nihče vzdržan, tako da je mnenje sprejeto. Tako, sedaj pa točka 9. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Gre za komunidad Valenciana, avtomobilska industrija Španija. Poročevalec je gospod Esteban Pons, ga pa ni, tako da bomo kar glasovali. Predlog sem imba ena. A se upravičujem. Vodne izjave bodo na koncu, začnemo s členi. Tako da začnemo s predlogom spremembe 6. Prvi odstavek. Za. Proti. Ni bilo jasno. Dvignite roke. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Torej, še enkrat ponavljam, manjša sprememba na glasovalnem seznamu. Ne glas, sedaj glasujemo o členih in odstavkih. Je sedaj jasno? Glasujemo najprej o členih in odstavkih, na koncu pa o vodnih izjavah. Torej, predlog spremembe 7 za.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 Tako, sedaj pa vodne izjave. Aha, tole bi moral bi potegniti iz mape prej. 11 in 12 v svežnju. Predlog spremembe 11 in 12 v svežnju, to bi moralo biti jasno, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 13 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 14 za, proti, vzdržani sprejeto. 15 za, proti, vzdržani zavrnjeno sprejeto 16 za, prosim, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 17 17 in 18 sta že zajeta. 17 in 19 se upravičujem, pravi predsedoči. 17 in 19 na nekaterih glasovalnih seznamih to imate, na drugih pa ne. Kompromis hm, zajema tudi 17 in 19. Če bi bolj uporabljali izjeme za pragove, za MSP-je, za podaljšanje referenčnega obdobja in za delavce, ki podajo ekvalentne storitve za druga podjetja. To bi se moral gledati po primerih, tako da bi potem si ogledali proračun EGF. Zato torej bi 250 delavcem iz 29 podjetjih podali pomoč pri tej, tem podjetju Valencijana avtomobilska industrija. Torej, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tako, sedaj pa se vračamo na predlog sprejembe 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tako, sedaj pa uvodne izjave. Nekdo želi preveriti predlog spremembe 20? Prav, preverjamo. Predlog spremembe 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 21 proti 11, eno zdržan glas. Sedaj pa še uvodne izjave. Uvodne izjave. Predlog spremembe 1. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 2. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, štiri za, proti, vzdržani, zavrnjeno, pet za, proti, še enkrat za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tako, sedaj pa elektronsko glasovanje o poročilo, kot je bilo spremenjeno, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Next is um... naslednje so, naslednji so Evropski skladi za enakopravnost spolov. Gospa Gardija Zabal je poročevalka, želite beseda? Ne. Potem pa kar preidimo k glasovanju. Predlog smembe 18. Kdo je za, proti? Ali lahko še enkrat ponovimo, kdo je za, proti, zavrnjeno, ne sprejeto. Bomo preverili. Glasujemo elektronsko. O predlogu spremembe 18. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 14 proti 14. Jaz sem bil za 15 proti 14 uh, eh, sprejeto. Torej, gospod Gajar nima seboj svoje glasovalne kartice. Potem pa predlog spremembe 19 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani. Mislim, da je bilo to sprejeto. Dvajset je brezpredmeten, enaindvajset je tudi brezpredmeten kompromis, Ena. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis dve. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 30. Prvi del. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Drugi del. Za. Za proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis triza, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 37 za, proti, vzdržani, to bomo preverili. Predlog spremembe 37 je elektronsko glasovanje. Konec glasovanja sprejeta 14 proti 13. 15 proti 13. Predlog spremembe 1 za proti zdržani sprejeto. 2 za proti zdržani sprejeto. 3 za proti proti vzdržani bomo preverili. Predlog spremembe 3. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja 16 proti 13 sprejeto. Predlog spremembe 4. Za. Ne je brezpredmeten. Predlog spremembe 5. Za. Proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 7. 6 za proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 7 za proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 8 za proti, vzdržani sprejeto. 9 za proti, vzdržani sprejeto vzdržani zavrnjeno. 10 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 11 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 12 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, zavrnjeno 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 17 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. In še elektronsko glasovanje o, o tem mnenju kot celoti. Glasujemo. Konec glasovanja. 21 oziroma 22 za in 5 proti, 2 vzdržana. Hvala. Naslednje je poročilo o izvajanju. Poročilo o izvajanju o programu Ustvarjalna Evropa. Poročevalka oziroma pripravljalka mnenja je gospa Mudi, želite besedo, ne? Potem bomo začeli s predlogom spremembe 2 za proti vzdržani sprejeto. 4, ne? Želite preveriti? Dobro, če to želite, bomo to tudi storili. Predlog spremembe 2. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Še enkrat moramo glasovati. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. 13 za, 12 proti. 4 je vzdržanje, torej sprejeto. To je bil predlog spremembe 3, sedaj pa predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani. Ali lahko prosim dvigujete roke za, proti vzdržanje zavrnjeno. Predlog s besedem za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Šest za, proti, vzdržanje sprejeto. Osem za, proti, vzdržanje sprejeto. Devet za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Predlog spremembe 12, 11, se popravlja predsedujoči, 11 za, proti vzdržani sprejeta. 12 za, ne je brezpredmeten. 10 za, proti vzdržani sprejeta. Predlog spremembe 1 za, proti vzdržani sprejeta sprejeto. Sedaj pa elektronsko glasovanje o celotnem mnenju. Konec glasovanja. Sprejeto. 25 za, 3 proti, 1 vzdržan. Naslednje poročilo pa je poročilo o izvajanju programa Evropa za državljane. Poročevalec je gospod Hristoforov. Ga ni tu, dobro. Bomo začeli z predlogom spremembe. Štiri, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Manjma šest, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Manjma ena, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Manjma pet, za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, sprejeto. Dobro, bomo preverili elektronsko. Predlog spremembe 5. Preverjamo elektronsko. Zavrnjeno. 15 proti, 12 za, 1 vzdržan. Amandma 7. To je za. Amendment number two. Amendment dva, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? Želite preveriti? Dobro, začenjamo s glasovanjem. Sprejeto. 15 za, 12 proti, 1 vzdržan. Amandma 3 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Amandma 7 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Amandma 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 12 za, proti, vzdržani, zavrneno. Amandma 11 za, proti, vzdržani, zavrneno. Amandma 13 za, proti, vzdržani, zavrneno amandma 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ne, ni brezpredmeten. Amandma 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili elektronsko. Amandma 16. Nekdo je želel preveriti, torej preverjamo. Konec glasovanja sprejeto. 15 za, 12 proti. Amandma 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 19 in 20 sta identična. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 do 26 so identični, kdo je za proti, vzdržani, zavrnjeno. Ustni amandma ena poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Oziroma se popravlja predsedojoči, sprejeto. 27. Bomo preverili elektronsko. Zavrnjeno. 15 proti, 11 za. Hvala. Amandma 28 za, proti, vzdržajni, zavrnjeno. Amandma 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 30 in 31, ki sta identična, za, proti, vzdržani, zavrneno. Amandma 33 za, proti, vzdržani, zavrneno. Amandma 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, dobro, ta je brezpredmeten. 37 za, proti, vzdržani, zavrneno. Sedaj pa glasujemo še elektronsko o tako spremenjenem mnenju. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto 21 za, 5 proti, 2 vzdržana čestitke poročevalcem, vsem poročevalcem. Sedaj nadaljujemo s številko 14. Torej, tu je poročevalec Jose Manuel Fernandez, proračun za leto 2016, oddelek 3. Gospod Fernandez, izvolite. Bomo govorili o prenosih sredstev. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Torej, tu imamo transfer um, 31, torej uh, 856 tisoč 800 evrov. Torej, tu gre za sklad za prilagoditev globalizaciji. Uh, in eh, ta znesek eh, predstavlja eh, finančni prispevek. In prosim, da to potrdimo, ta prenos sredstv. Torej, želite to narediti ločeno? Želite to ločiti? Dobro. Bomo glasovali o tem elektronsko. Izvolite. Okay. Dobro, konec glasovanja sprejeto. Naslednji 36, to je 7,5 milijonov in sicer uh, gre za plačila in sicer uh, za instrument za sodelovanje na področju jedrske energije. In zato vas tudi prosim, da potrdite to plačilo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 17 za, 2 proti, 1 vzdržan. In na to imamo še uh, prenos, torej 38. Uh, eh, oziroma 37, 38, 39, tu gre za 85 milijonov evrov za humanitarno pomoč in sicer za Jordanijo, za sirijske begunce 20 milijonov, na to za uh, Čad uh, eh, 40 milijonov, uh, torej uh, in za Irak 25 milijonov za boj proti islamski državi eh, v Mosulu. In tu bi eh, želel eh, tudi glavnemu, torej vodilnemu enote 4, bi želel um, veliko sreče pri svoji upokojitvi, močno zasluženi, kaj ti zapustil nas bo konec meseca in zahvaljujemo se mu za dobro opravljeno delo. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Dobro. Na to imamo druge oddelke. Gospod eh, Depre. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Torej, eh, tu imamo eh, prvo plačilo za Evropski parlament, torej C8 skozi 2016 in sicer gre za 53 milijonov in pol in to je povsem skladno s tem, kar se dogaja eh, prejšnja, dogajalo prejšnja leta, torej 2015 eh, smo imeli 71 milijonov in prejšnja leta eh, po Dobne zneske tu gre za zneske, ki so namenjene stavbam, naprimer kot je stavba Konrad Adenauer in nimam nič proti temu, da se to odobri. Dobro, bomo glasovali elektronsko. Gospod Manka? Hvala lepa, gospod predsedujoči. Seveda bomo glasovali eh, za ta prenos sredstev, vse nimamo nobene alternative, ampak eh, V samem začetku, ko smo pripravljali proračun, smo povedali, da bomo potrebovali eh, ta sredstva. Eh, sedaj je govora o 53 eh, milijonih in tudi druge prenose smo omogočili in tu vidimo, da vse skupaj že presega 60 milijonov ampak na ta način izgubljamo tudi na preglednosti. In ta pristop k proračunu ni pregleden. Zakaj ne vključimo to že vnaprej v naše prihodne proračune in zakaj tega denarja ne pripravimo že uh, prej, uh, torej pri uh, splošnih privrčevanjih sredstvih, zato da ne bomo plačevali še obresti. Uh, Kajti za enkrat eh, Evropski parlament eh, res eh, ni zgled za pripravo proračuna. Želi še kdo besedo, preden glasujemo? Dobro, potem pa glasujemo. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 18 za, 2 proti, 1 zdržan. Gospod Depre, naslednji je prenos sredstev za sodišče Evropske unije, to je INF e 8 skozi 2016 in sicer gre za 2,5 eh, milijona evrov, ki se prenese na uh, eh, 2001, na postavko 2001 uh, eh, plačila in na ta način bomo lahko eh, financirali še eh, eh, to dodatno izgradnjo stavb sodišča Evropske unije. S tem smo se že predhodno strinjali. Ima kdo proti? Ima kdo kaj proti? Ne. Torej, to je znotraj teh meja, zato ni treba o tem glasovati. Dobro, če nihče nima nič proti, potem to potrdimo. Na to imamo Evropsko računsko sodišče V skozi AB 13 eh, skozi T skozi 16. Tu gre za 320 eh, tisoč evrov in sicer za financiranje novega projekta eh, model dokumenta CAA za 136 tisoč evrov. Tu mislim, da ne bo težav, ampak eh, mislim, da tudi ni potrebno o tem glasovati. Dobro, ampak vseeno moramo vprašati, če ima kdo kaj proti in nihče nima nič proti, potem to lahko sprejmemo. Dobro, bom nadaljeval, na to imamo uh, Evropsko službo za zunanjo delovanje in sicer uh, za znecek 1 milijon 300 tisoč evrov. Eh, torej to predstavlja zlasti plače in nadomestila in to bi prenesli eh, na postavko, ki omogoča izboljšanje kripteranja komunikacij, torej večjo varnost eh, komunikacije za Evropsko službo za zunanje delovanje. Nič nimam proti in zopet, če nihče nima nič proti, ni treba, da o tem glasujemo. Dobro, sprejeto. Na to zadnja točka odbor regij, tu gre za spremembo kadrovskega načrta in eh, sicer se eh, štiri eh, stalna delovna mesta AD6 spremeni v štiri začasna delovna mesta AD6, torej skladno z 50. členom poslovnika. Torej tudi tu glasovanje ni potrebno. Dobro, če nihče nima nič proti, potem to sprejmemo. In še zadnja točka, o katerem naj bi glasovali, je nepremičninska politika, ampak ker tu ni nobenih zahtev, potem lahko ugotovim, da je glasovanje končano. Na to pa bomo imeli torej razpravo z odborom za proračunski nadzor in sicer v zvezi s finančnimi pravili, ki se uporabljajo za, sploš, za splošni proračun unije in sicer bomo s tem sestankom začeli ob 12. Do takrat pa imamo odmor.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

Dobro, sedaj bomo nadaljevali z skupnim sestankom um, odbora za proračun in odbora za proračunski nadzor. In sicer imamo zelo uh, pomembno izmenjavo mnenja v zvezi z finančnim poročilom, ki se uporabljajo, pravilom, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in dajem besedo so. So predsedujoči, gospe Gresler. Hvala lepa za to skupno sejo, ki to bomo organizirali v prihodnje bolj pogosto, kajti dogovorili smo se, da bomo po poslovniku člen 55 sodelovali. To pomeni, da bomo imeli skupne seje in se dogovarjali o različnih točkah. Jaz bom pripravila poročilo za odbor za nadzor proračuna, Ešvet pa. A, v odboru za proračun, Ashford pa v odboru za nadzor proračuna. Sedaj pa naj povemo, 22. novembra je konferenca predsednikov podprla predlog odbora za proračun in odbora za nadzor proračuna, kar se tiče razdelitev pristojnosti med odeleženimi odbori in kar se tiče nadaljnega postopka. Podpisali smo memorandum o soglasju na to temo. Potem smo imeli še manjšo spremembo, kajti ITRE in TRAN sta prosila za spremembo določitev pristojnosti, vendar pa to zadeva samo tiste dele omnibusa, ki ju obdelujeta odbora. Torej, drugače ima to rokah sekretarjat za konference predsednikov in to bo hitro dostavljeno. Predlog omnibusa je v dveh glavnih delih. Najprej proračunska uredba, to je prvi del. Tukaj imamo 55. člen skupaj z odborom za proračun. In drugi del, spremembe 15 sektorsko specifičnih uredb. Torej, prvi del imamo mi Regi Empel, Agri, ITRE in TRAN, so pridruženi po 55. členu in obdelujejo tiste dele, ki spadajo v njihove pristojnosti pri Omnibusu del 2 kar se tiče običajnega postopka, po 54. členu, pa ima nekatere dodatne, posebne pravice. 54 plus plus plus bi to lahko bil. Pristojni so za tiste dele, ki so ekskluzivne pristojnosti. Mi bomo pripravljali mnenja o tistih delih in bomo morali potem sprejeti ta mnenja brez glasovanja pridruženi odbori za drugi del, za katerega so pristojni, bodo sami vodili trialoge sporedno in samostojno z prvim delom. Doslednost stališča Evropskega parlamenta pa bo zagotovljena na dva načina. Redno se bomo srečevali, koherenčni forum bo to, odbor za nadzor proračuna, odbor za proračun in poročevalci vseh odreženih odborov. Vprašanje koherence je zelo pomembno. Predsednik odbora za proračun in predsednica odbora za nadzor proračuna in poročevalci, oba poročevalca teh odborov so del pogajalske ekipe pridruženih odborov in obratno. Tako da poskušamo torej vse, kar se da preplesti. Poleg tega bodo odbori lahko pripravili mnenja po 53. členu in o tem se bo potem glasovalo v pristojnih odborih. Tudi v odboru za proračun in odboru za nadzor proračuna. Tudi mi, ta dva odbora, lahko pripravljata dele za tiste dele omnibusa, za katero so pristojni drugi strokovni odbori. Zaenkrat imamo časovni razpored samo, ki je usklajen samo med našima odboroma. Naslednji ponedeljek bomo začeli s forumom za koherenco. Če kdo želi priti, naj pride, ste povabljeni. Nekaj potem začasnih datumov, orientacijsko. Imeli bomo delavnico v kontu, tudi budžet bo povabljen konec februarja, potem osnutek poročila bo pripravljen 9. marca in konec marca bomo to prevedli. Medtem bomo prevedli konec marca, pa bomo v odborih potem razpravljali o tem osnutku. Potem pa bomo imeli tudi skupni sestanek. V začetku maja bo skupno glasovanje in upamo, da bomo pogajanje o trialogu zaključili do poletja. Na začetku septembra bo pripravljen kompromisni tekst, če bo vse teklo dobro v budžetu in kontu in potem bo to na plenarnem zasedanju, tako da bi nova pravila potem 2018 začela veljati. januara 2018 bo komisija predlagala naslednjo revizijo finančne uredbe. Torej, po reformi je še vedno pred reformo. Jasno je, da je načrt zelo tesen, vendar pa je to edina možnost, da bi še v tem obdobju kaj dosegli. Zato že danes prosim vse udeležene odbore, da kar se da hitro pravijo svoje delo glede mnen vem, celotni postopek je morda za katerega od odborov skušnjava, da bi sedaj predlagali veliko predlogo sprememb na osnote komisije. To ni dobro zamisel, vendar pa preprečiti tega ne moremo. Dokler se odbori držijo časovnega razporeda, vse lepo in prav. Če pa ne, pa potem verjetno ne bomo imeli veliko izbire in bomo morali pa čiste dele izuzeti. Mislim pa, da če želimo vplivati na trenutno finančno obdobje podpore, se moramo držati tega časovnega razporeda. Mislim, da je to pomemben dejavnik. S to predlagano metodo se skušamo seznaniti, kajti ne bo pramen tisti, ki bo podaril ravnovesje. Začeli smo že, kolega Ashford v imenu Bara Kont, pa prosim, naj spregovori v svojem imenu. Prosim, Richard. Uh, <coughs> Hvala lepa, uh, predsedojoči. Torej, zelo sem vesel, da sem lahko soporočevalec in zahvaljujem se kolegom, ki so mi to poročilo zaupali. Uh, samo nekaj pripomb bi imel in s temi bi podporil to, kar je povedala kolegica Ingeborg Resle in sicer eh, bodo pri tem sodelovali. Eh, pri tem sodelovalo veliko število odborov, kar kaže na kompleksnost eh, tega dela in kolegica Gresle je tudi predstavila način, kako bomo delali. Ampak vedno se bomo borili s časom. Program je ambiciozen govorimo o tem, da bi imeli osnutek poročila do poletnih počitnic, to je ambiciozno, je sicer izvedljivo, ampak odvisno bo od dobre volje in sodelovanja drugih in zlasti čestitam Ingeborg za njen predlog, kako delati na tem. Ampak eh, treba bo pozvati tudi kolege v drugih odborih in ustrajati pri tem, da gre resnično za ambiciozen program in da potrebujemo vso podporo in pomoč, ki jo lahko dobimo. In na to, na zadnje, to je neka stalna tema, torej, eh, ki je vsaj eh, del eh, mojega načina dela in to je poenostavitev. Poenostavitev politik komisije in to močno podpiram. In mislim, da je treba to eh, podpreti, kolikor se da, ampak eh, morda, ko bomo šli v podrobnosti, obstaja nevarnost, da izgubimo izpred oči ta eh, cilj. In želel bi, da tudi vsi prispevki upoštevajo ta cilj, in veselim se tudi eh, prispevkov in predlogov kolegov in sodelavcev in eh, veselim se že tega nedvomno dobrega poročila. Hvala lepa, da to ni prav enostavno, da se če poenostavite v tem zapletenem besedilu, že pri branju prvega člena smo videli, da osnutek in pisanje ni tako, da bomo dajali, da bo kar zaradi tega že vse laže. Zato mora komisija biti dovolj ambiciozna, da še kje kakšno formulacijo spremeni. Prvi sestanek s komisijo smo že imeli in tukaj smo že podali nekaj spodbud in kar nekaj neuradnih dokumentov že imamo. Mislim, da bo potrebno kaj bolje zapisati in potem bodo uradniki, ki se s tem ukvarjajo, vsaj prihranili večkratno branje te zakonodaje. Tukaj moramo biti dovolj ambiciozni, ker je besedilo kompleksno. Gospod predsedoči, to je bilo moje poročilo. Hvala. Okay, Prav, hvala lepa, gospa predsednica, istočasno tudi poročevalka, soporočevalka. Sedaj pa začenjamo z razpravo. Gospod Manka, prosim. Ďakujem, pán predseda. Ja budem možno kombinovať. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Morda se bom najprej izrazil glede postopka, potem pa še glede nekaterih vsebinskih točk. Torej, če želimo privrčevati sredstva in izboljšati sodelovanje med institucijami in o tem govorimo že leta, potem moramo vključiti vse institucije. In če njihovi zaposleni ne bodo motivirani, potem ne bomo uspeli privrčevati sredstev. Torej, če ima katera od institucij prevelike zmogljivosti, potem morajo dati te o, ljudi in storitve na voljo drugim institucijam. Ampak mi potrebujemo tudi e, spodbude zato da jih bomo k temu motivirali. Potrebujemo tudi usklajene eh, časovnice, kajti eh, eh, mislim, da do konca januarja ne bomo uspeli narediti tega, kar smo si zadali. Potrebovali bomo več časa. Na to poenostavitev proračunskih pravil bo prav gotovo prispevala k zmanjšanju stroškov in na ta način bomo gotovo lahko eh, delovali hitreje in z manj napakami, ampak moramo se tudi. Moramo tudi razumeti, zakaj prihaja do uh, zamud in zakaj prihaja do teh izgub, ki imajo na to posledice za področja, kot so zaposlovanje in druga. Torej, moramo najprej razumeti sedanja pravila, zato da jih lahko izboljšamo poenostavitev je možna tudi z zmanjšanjem števila dodatnih eh, pregledov. Mislim, da ne potrebujemo eh, toliko različnih eh, nadzornih mehanizmov in pa pregledov. Na ta način bi tudi lahko privrčevali sredstva. Na to moramo vprašati tudi, kakšna je razpoložljivost eh, študij o eh, teh in pregledov v zvezi s temi inšpekcijskimi pregledi. Naprimer, eh, lahko se zgodi, da so pregledi dražji od sredstev, ki jih prinesejo. Torej, to nima smisla na to, kar se tiče strateškega sklada EFSI-ja eh, in tako dalje, vemo, da je ta zadnji sklad eh, dodaten sklad, katerega namen je, da financira projekte, za katere ni drugih sredstev in na ta način omogoči Evropski uniji, da prevzame jamstva. Uh, In zaenkrat nisem prepričan uh, o smiselnosti tega predloga komisije, da bi se zadeve financiralo iz obeh skladov. Torej, v našem sedemletnem finančnem okviru in pri naših poskusih, da bi ga revidirali, moramo zagotoviti, da če bo prišlo do kakršnega koli presežka sredstev, naprimer zradi kazni, da bomo lahko ta sredstva tudi obdržali eh, in da ne bo potrebno prilagoditi prispevkov držav članic. Veliko je še odprtih vprašanj smo na začetku in eh, gotovo bomo kasneje lahko bolj podrobno govorili o postopkih. Ampak mislim, da je ključno, da podaljšamo ta rok eh, zato, da damo tudi uh, drugim odborom, naprimer Agri in Regi, da pripravijo um, kakovostna mnenja. Gospod Gajer. Vielen Dank. Ähm. Hvala lepa tem dosejem nimam toliko izkušen kot ti, Inge, vendar pa, ko smo se zadnjič ukvarjali s tem, sem bil poročevalec v Senci. Mulder je bil za liberalce in vsi trije smo se potem pogajali z drugimi institucijami o najpomembnejših stvarih. Do sedaj si nisem bolj podobno ogledal. Moje vprašanje pa je v bistvu glede politične ocene. Kar se tiče starih težav in želja Evropskega parlamenta, pa tudi novo prepoznanih težav, se to upošteva v predlogu komisije po eni strani, po drugi strani pa ali imaš že kakšne namige, koliko bo svet pripravljen sodelovati pri tem krogu. Kar se tiče razprave o finančnih instrumentih, tukaj je bila razprava zelo, zelo trda da smo imeli kar nekaj izkušenj in mislim, da lahko rečemo, da ni vse tako odlično, kot so nam prodajali leta 2013-2014, tako kar se tiče načina delovanja, pa tudi kar se tiče finančnega nadzora. To bi bilo torej eno vprašanje, ali se osnute komisije ustrezno odziva na to, po tvojem mnenju, in ali vse to obstaja pripravljenost na posvetovanje drugič. Tukaj pa se navezujem na različne proračunske satelite, tako to imenuje predsednik Artui. ki vežejo evropska sredstva po eni strani, po drugi strani pa nimamo potem parlamentarnega nadzora glede uporabe teh sredstev. Vsaj manj ga je. Tretje vprašanje. Kristina Georgijeva, proračun po uspešnosti. Mislim, da je ona namenila veliko energije temu, da bi delovali po rezultatih, po uspešnosti, da bi izboljšali uspešnost. In zanima me, koliko se to odraža v osnutku. In potem še zadnja točka, to je pa stalno pereče vprašanje strani parlamenta, odgovornost držav članic. Zato smo se energično zauzemali, pa smo ostali brez rezultatov. Moje vprašanje je, bomo to spet dali na dnevni red? Sam bi bil za to. Ne vem pa, ali se splača. Kar nekaj vprašanj. Poročevalki, še kdo? Ne? A, še gospod Tarant, prosim. Thank you, Mr. President. Hvala, predsedujoči. Fasciniran sem da se bomo lotili tega velikanskega vprašanja, da bomo poenostavili, naredili pravila bolj jasna. Vendar pa tudi za me bi bilo pomembno, da bi v tem zapletenem postopku različnih odborov, ki so vključeni in različnih evropskih institucij, ne pozabili na poštenost. Kaj ti pravila so pripravljena zato da bi vsi udeleženci v postopku imeli enake pravice. Tako bo bolje, kot pa če bodo nekateri imeli kakšne posebne interese. Zato podpiramo oba poročevalca pri prizadevnih, da poenostavita, pa tudi zagotovita poštenost v tem postopku in končnem izdelku, če smo temu tako reči. Skušam biti sestavni del tega, koliko se le da. Vidimo, da člani iz odbora za proračun in odbora za nadzor proračuna se podvajajo v nekaterih primerjih. Tako da bi bilo lahko učinkovito, če bi vejico dali na pravo mesto Džingiskan, spomnili se boste, ko je eden od generalov bil obsojen na smrt, napisal pismo. Pomiroščen ne usmečen, pozabil pa je na vejico, torej moramo dati vejico na pravo mesto. Hvala lepa, še sam bom spregovoril čisto na kratko. Naj posebno pozornost usmerim na nekaj in to je tole. Nekaj, kar mislim, da je dosegljivo v tej reviziji finančnih pravil. Tukaj gre za nadzor v plačilni schemi. In to je sporočilo, ki ga jasno slišimo od kmetov po Evropi, tako da bi rad to izpostavil in specifično omenil, da moramo doseči konkretno tate pri tej reviziji. Sicer nam bo, ne bom rekel spodletelo, vendar pa to je nekaj, kar mora biti zajeto, kajti Res, kmetje so zelo odločni. To je vse. Morda pa bi sedaj gospa Gresle odgovorila na vprašanje, potem pa še gospod Ashwood. Prosim. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. Torej, naj povem, da ne želim dvigati pričakovanj. S tem omnibusom bomo rešili samo nekaj težav. Upamo, da nam bo uspelo. Torej, ne gre za splošno preobrazbo evropske zakonodaje. Gre za poenostavitev, vprašanje pa je samo za koga. To, kar sem sedaj videla in to, kar lahko poenostavimo, je, da bi nekatera protislovja v naših pravilih odstranili, ko imamo sektorske uredbe in potem finančno uredbo. Tukaj si seveda želim, da ne bi bilo protislovi. Ali nam bo uspelo, glede na format, ki smo ga sedaj izbrali, ker smo bili prisiljeni, torej večja samostojnost od barov, ne vem. Kaj ti ne moremo posegati. Lahko pa rečem, da ne smemo kar tako odreči vsega. Nekaj se je skazalo za dobro. V omnibusu imamo pravka s predstavo komisije. Ta predstava zbuža, zbuja velika pričakovanja, ki pa v besedilu niso zajeta. Gospod manjka. Odbori imajo seveda enak časovni razpored kot mi, torej konec marca morajo končati. Do marca imajo čas. Mm, tega ni toliko kot pri nas. Mi smo tisti, ki smo neumni, kajti zelo veliko bomo morali prebrati, predelati, imamo pa najmanj časa. Strokovni bori več, ker imajo manjše dele, ampak dobro, sem pripravljen na to sprejeti in bom poskušala vse urediti skupaj z Richardom, enostavno pa to ne bo. Jens je omenil nekaj zelo pomembnih vprašanj. In to cenim. To so notranje vprašanja. Vprašanja, ki jih vidimo, tu se vrača na manjko, manj nadzora, da, manj nadzora je, vendar pa seveda bomo imeli bolj učinkovite reforme in nadzor. Veliko, kad slišimo, da nadzor ni dovolj učinkovit in da imamo potem še eno plast nadzora, ki ni učinkovit, to ne prinese nič. Tako da moramo veliko odgovornosti spremeniti tako, da bomo organe prisilili, da bodo postali učinkoviti in bodo potem to tudi uresničili v praksi. Za to gre. In tukaj upam, da bomo z vsemi izkušnjami, ki jih že imamo, kaj dosegli. Kaj je pomembno za parlament? Osupljivo je, Jens morda se spominjaš, začasnih dvanajstin. Mi smo to uvedli, komisija se je borila proti temu, sedaj pa so dodali še eno dvanajstino. To je torej se razširilo. O tem razpravljamo zakaj, kaj ti nekoč morda ne bomo več potrebovali proračuna, če lahko se rešimo s temi začasnimi provizoričnimi dvanajstinami. Kar se tiče poročanja, pri finančnih pravilih in kar se tiče poročil, lahko kaj zboljšamo, ker so do zdaj bila slaba. Tukaj pri novih finančnih pravilih, instrumentih, še ne vemo točno, kako deluje, pa že spreminjamo. Moramo, morali bomo paziti, kaj se bo predlagalo podrobno in kakšne posledice bo to imelo. Moj vtis je tak, da je bilo kar nekaj poskusov, da bi sredstva lažje podelevali vendar pa gre za komisijo v smeri mednarodnih organizacij, ne pa držav. In tukaj imamo potem tudi nadzor, ki pa bo zmanjšen. Revizija, ki jo upravijo mednarodne organizacije, mora biti posod sprejeto. To lahko spremem. Vendar pa ne morem v vsakem primeru tega podpreti, če imamo utemeljene razloge, da pogledamo, kaj točno se je zgodilo, še prav posebno, če prihaja do škandalov. Vendar pa to lahko uredimo odgovornost držav članic, to je o omnibusu. Tukaj želimo izboljšati nadzorne organe. Gotovo bomo morali to storiti. ECE ima svojo uredbo. Mislim, da te, moramo temo satelitov še enkrat vključiti, torej te dodatno proračunske zadeve. In tukaj je komisija del naših zadev izpolnila, ne pa vseh mislim, da moramo tu še marsikaj popraviti. Svetom bi tukaj lahko prišlo še do kar precejšnje blokade. Poročevalci v senci, torej, ki to tudi spremljajo, potrebujejo še kar nekaj časa. Tako sedaj pa gospod Ashworth. Ja, <clears throat> thanks to. Hvala lepa kolegom za te pripombe. Zdijo se mi zelo koristne najprej pripomba Inge Kresle. Da, morda imamo težave, kar se tiče odmerjanja pričakovanj. Ne bomo seveda zdaj kar vse na novo razdelali, na novo postavili. Ne, ne gre za to. Lahko pa prispevamo, in to je smer, v kateri moramo iti, k jasnosti pri zakonodaji. Tako, kar se tiče upravljanja s proračunskim postopkom, še bolj posebno pa tako, da ustvarimo, to jaz imenujem, bolj potrošniško uporab, eh, prijazno metodo v državah članicah, kar se tiče poenostavitve. Tukaj se popolnoma strinjam s predsedojočim, sam dobivam enaka sporočila od kmetov, tudi sam sem kmet, vendar pa to vsak vikend mi pove tudi v moji družini. Strinjam se popolnoma skušati moramo zagotoviti lažji dostop, manj uvir, želimo si več poštenosti in tudi načelo sorazmernosti. To sem si zabeležil in to je potrebno tudi vključiti. Vendar pa samo opozorilo. Potrebno je doseči tudi zelo občutljivo ravnovesje med tem, kar je dostopno in med tistim, kar je zavezojoče. Ne moramo odstraniti kar vseh ovir, da bi potem imeli manj izpolnjevanja pravil in bi potem pri revizorskih poročilih ugotovili, da smo nazadovali. To ne bi bilo sprejemljivo. Gre res za zelo, zelo občutljivo ravnovesje, ki ga moramo zagotoviti. Vendar pa hvaležen sem za pripombe predsedojočega Jens Kajer, kar se tiče proračuna pospešnosti. Seveda, to je dobro ali slabo, odvisno od ciljev potrebno je govoriti o tem, vendar pa če niste popolnoma jasni, kakšna je bila uspešnost, kaj ste si zadali, potem je to samo navidezno, ni nobene vsebine. S tem se strinjam. In še zadnja točka, kar se tiče gospoda Manke, kar se tiče časovnega razporeda, da, to bo težavno pri tem poročilu. Sveda, skušnjava je, da bi rekli, potrebujemo več časa, ko se bo to začelo, pa bo šlo vse samo na slabše. Imamo zelo ambiciozen cilj in so poročeval, ko se lahko o tem pogovoriva in bomo pa videli, kaj lahko doseževa. Naj pa ponovim poziv vsem odborom, morali bomo sodelovati, če želimo pravočasno priti do rezultatov. Hvala lepa. Hvala lepa. Še kdo? Misija? Hvala lepa. Naj se zahvalim parlamentu za učinkovito interno organizacijo. Sedaj pozivamo svet, da to tudi stori in da skupaj z nami pripravimo časovni razpored, da bi to končali do poletja. Hvaležen sem za vse koristne pripombe. Naj pa se odzovem na kratko na nekatere točke. Tudi mi menimo, da je potrebno naknadni nadzor imeti učinkovit. Stroškovna učinkovitost nadzora je pomembna in enotni, enotna revizija, če je to možno, če pa ne, pa bomo imeli vse pravice, kot so bile do sedaj in tudi pravice drugih institucij, da nas nadzirajo. Potem pa še pomemben element, ki ga ne omenim, kar se tiče razvoja razprav v svetu. To je gotovo pomemben predlog, da pa kot veste, imamo dva glavna cilja. Drugi cilj je prožnost. Prožnost ostaja pomemben cilj za komisijo in tukaj smo omenili nekaj pomembnih virov, kot je ponovna uporaba virov, tudi uporaba presežka in naj povem, da bomo ustrajali pri tem, čeprav razumemo, da razprave ne bodo enostavne sateliti. Vsi ti sateliti, ki so bili ustvarjeni, krok proračuna, to tako imenujemo, skušamo torej imeti na onoslov za finančne instrumente in za finančno pomoč in za proračunska jamstva. O tem se lahko pogovorimo, ali je to zadostno ali ne. Lahko pa imamo pa tudi predlog, da bi to prestrukturirali. Potem pa še, kar se tiče odgovornosti držav članic skupnega upravljanja. Mislimo, da to ni pravi čas, da bi tukaj se lotili tega deljenega upravljanja. To bi radi obdržali za naslednjo revizijo večletnega finančnega okvira, ko bomo bolj celovito pregledali pravila. Smo pa predlagali nekaj pomembnih izboljšav, še prav posebno, kar se tiče pravil pojasnil glede konflikta interesov. In potem finančni instrumenti za konec. Poskušamo jih izboljšati, ne želimo pa jih temeljito spremeniti. Želimo imeti poročanje brez izgube pomembnih informacij. Toliko, hvala. Uh, hvala lepa. Tolmači bodo zaključili s tolmačenjem čez točno minuto, tako da prosim, da sta soporočevalca zelo, zelo kratke, 30 sekund če še potrebujete čas. Ja. Gospod yeah. Ashford? Cool. Ja, ker imamo tolmače, bi rad seveda slišal vseh jezikih, vesel božič, vesel božič sem. Tako, lepo, sedaj pa še na zadnje sporočilo. 12. decembra v ponedeljek v Strasburgu bomo verjetno imeli sestanek, to je odvisno od rezultata pogajanj poročevalcev, gospod Toma Olbihta in predsednika Tuija v svetu. Sedaj pa sprejem s podpredsednico Georgijevo odbora za proračun tukaj pred dvorano.